da podprl um, zakonodajni akt v skladu z 68. členom poslovnika. E, naslov tega akta bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. V skladu s to.